biti previdno politično odločanje na podlagi ciljev in seveda tudi realističnih pričakovanj. Hvala. Najlepša hvala, komisar de Gucht. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu odborov. Najprej kolega Martin v imenu odbora za zunanje zadeve. Najlepša hvala.